njegovo delo dovolj poznano? Mi, um... Hvala lepa. Najprej naj se zahvalim poslancem tega odbora za to maratonsko zasedanje. Vsi ste izkušeni poslanci in gospod kandidat za komisarja, verjetno se strinjate, da je to pri vseh petih zaslišanjih, kjer bomo sodelovali, to ključno področje. Eh, hramba podatkov, azil, preseljevanje, to so ključne teme, ki so jih poslanci obravnavali zelo podrobno. Zato ste bili podvrženi zelo podrobnemu spraševanju. Hvala torej poslancem. Hvala tudi vam za izmenjavo, za vašo pripravljenost. Ne bom prejudiciral tega, kar ste povedali, kaj ti koordinatori oziroma preko njih poslanci bodo presodili, vaš današnji nastop, to bomo naredili danes ob 17. Ob zaključku pa bi rad eh, omenil par stvari, ki ste jih povedali. Zavezali ste se, da boste ponovno pregledali inštrument za zakonito priseljevanje, tudi osnute horizontalnega inštrumenta. Potem eh, slišali smo tudi sodbo o hrambi podatkov. Prosim, da kolegi prisluhnejo govorili ste tudi o posodobljenem predlogu PNR in omenili ste tudi pobudo za okrepitev Frontexa. Danes ste odgovorili na nekatere ključne predloge, ki so jih dali poslanci, vendar pa vas bomo kasneje ocenili in povedali, kaj menimo o tem, ocenili bomo vaše kompetence in kot rečeno, to bomo naredili ob 17. Seveda, ostaja še veliko vprašanj, ki ostajajo neodgovorjena, vendar pa, kot rečeno, se bomo danes sestali in vam povedali rezultat. Kolegi, hvala za vašo pozornost danes. Sedaj prosim kandidata za komisarja za zaključno izjavo. Morda uh, lahko dobite kako minutko več, to je moj nasvet, ampak lahko tudi zlorabite ta moj nasvet. Tri minute predlagam, torej tri minute za zaključek in še enkrat hvala lepa za vašo pozornost danes, kolegi in gospod kandidat za komisarja, beseda je vaša. You, hvala, gospod predsednik. Spoštovani poslanci v Evropskem parlamentu, najprej se vam želim zahvaliti za to zelo zanimivo in plodno razpravo, ki smo jo danes imeli. Moram reči, da ste me razsvetlili pri mnogih vprašanjih in to dvorano zapuščam še bolj navdahnjen za izvajanje svojih dožnosti, če bom potrjen. In če bom, bom prvi komisar za priseljevanje in notranje zadeve in obljubljam, da se bom osredotočil vsemi svojimi izkušnjami na tri stebre. Prvič, zagotoviti želim, da bo Evropska unija, kot ste predlagali, sprejela holističen, globalen in učinkovit pristop priseljevanja na podlagi načela solidarnosti in sorazmernosti. Potem, pomembna je tudi odgovornost. Drugič, Govorili ste o varnostnih izzivih. Pri tem je vedno treba spoštovati temeljne pravice. Naša naloga je, da zagotovimo varnejše okolje za vse naše državljane. In ne nazadnje, nadaljevati moramo z razvojem politik priseljevanja v tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom in biti moramo odprti, iskreni in izvajati povsem iskren dialog z vami. Z vami želim sodelovati tesno na podlagi preglednosti in medsebojnega zaupanja. Vsem skupaj se iskreno zahvaljujem za vašo pozornost. Thank you. Thank you, Commissioner Designate. You took my... Hvala lepa, gospod kandidat. Sprejeli ste moj nasvet, zato